tega svojega odgovora, se mi zdi, da imamo na tem področju popolno ujemanje pogledov med vami in menoj. Hvala lepa. Sije, senjor komisarjo, za to debate on eh, SME finance is closed. We will, be, we will take votes on... Eh, o tem bomo glasovali v sredo. V sredo ob 12. Sedaj prehajamo na naslednjo točko in sicer vprašanje za ustni odgovor z razpravo izvajanje strategije EU za podanavje, podonavje in takoj dajem besedo gospej Tikav. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Eh, od decembra naprej je, imamo strategijo EU za Podonavje, ki naj ga sprejme svet pod mađarskim predsedovanjem. In eh, sprejeta je bila resolucija 20. januarja 2010 in eh, kar pomeni, da bo še vedno še naprej ostal aktivni partner za izvajanje te strategije to je rezultat eh, obsežnega procesa z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, pa tudi predstavniki eh, civilne družbe, predstavniki akademskih krogov in podobno. Eh, Ta del je izjemno pomemben, ko gre za izvajanje, kajti potrjuje se potreba po eh, naložbah in eh, po boljših povezavah in med povezljivosti, kakor tudi, ko gre za uporabo novih tehnologij za podonavje, zato da bi odpravili prepreke eh, pri plovbi. Razvoj turizma preprečevanje naravnih nesreč in pa tudi boj proti okoljskemu onesnaževanju, vse to pa naj vodi v eh, boljšo gospodarsko rast v tej regiji. To je zelo pomembno eh, za eh, to eh, področje, potrebno je narediti vse, da bi izboljšali plovnost poti in zaščitili okolje. Pozdravljamo eh, tudi eh, mnenje koordinatorjev, zaprosili smo jih, da določijo in opredelijo potrebno finančna sredstva, da bi izboljšali sodelovanje in da bi to strategijo lahko začeli čim preje izvajati. In države članice lahko svoje programe pregledajo v okviru te strategije določbe večletnega eh, finančnega okvira je tudi naravnano na te prednostne naloge. Tu gre za povezave med eh, Severnim morjem, med Črnim morjem in v ta namen bo potrebno razširiti to strategijo. Gospa Manesko ima sedaj besedo. Dve minuti. Domnule komisar, strategija. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gre za eh, celovito strategijo, ki bo povezala vse evropske politike in se osredotočila na glavne probleme v tej makroregije. In eh, prispevek te skupine pomeni izboljšanje plovnosti, poti, potem povezovanje mest eh, na bregovih, izgradnjo infrastruktur, vse v smislu eh, omogočanja eh, modalnega eh, prometa, medmodalnega prometa. Potrebno je tudi povdariti potrebo po naložbah v eh, komunikacijske, informacijske tehnologije in razvoj eh, SMP-jev v raziskave in razvoj, zato da bi lahko prišlo do razvoja in do spodbujanja zelene gospodarstve. Če želimo priti do gospodarske rasti, do ustvarjanja novih delovnih mest v teh državah, bo potrebno zagotoviti eh, ustrezno izvajanje te strategije, eh, s tem, da se pritegne k sodelovanju eh, vse, tudi na ravni eh, držav in s spodbujanjem partnerstv. Potrebno je tudi omogočiti izvajanje celovitih programov in z uporabo financiranja Evropske unije. Zato je bistvenega pomena tudi, da vemo oziroma smo seznanjeni z akcijskim načrtom Evropske unije, ko gre za to strategijo in kakšni so vladni načrti s tem v zvezi. Hvala. Gospa Šreder ima besedo. Eno minuto. Ähm, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi gospod komisar, kolegice, kolegi. Izčrpna strategija za Donavo naj bi povezala regije, države in prebivalce. To je velika pridobitev in ima ogromen potencial za trajnostni razvoj celotnega porečja. Gospodarski in ekološki vidiki se tako lahko povežejo, lahko skupaj rešujemo socialne probleme, biotska raznovrstnost in kulturna raznovrstnost celotnega porečja lahko koristita skupni turistični ponudbi. Najpomembneje tu pa je, da tako sodelovanje lahko prepreči uničujoče poplave. Zelo dobro se spomnimo, ko je v tej regiji vladala beda in revščina. Zato je zelo pomembno, da regije, ki so v zgornjem delu porečja in tiste, ki so v spodnjem delu, sodelujejo. Na ta način naj se ohrani naravna značilnost te reke. Inovacije in napredek sta ključni besedi. Moramo se naučiti iz napak iz preteklosti in jih ne ponavljati. Mislim, da moramo prilagoditi ladje rekam, ne pa reke ladjam. Imamo tehnično znanje, imamo potencial v tej regiji in to lahko ogromno pomeni za porečje Donave. V tem kontekstu se mi zdi zelo pomembno, da tudi Evropski parlament korigira stališče Evropske komisije na enem mestu. Podobno kot v baltskem prostoru že imamo mednarodno soglasje za sodelovanje na področju porečja gre za skupno izjavo, na podlagi katere naj bi ohranili to reko, obenem pa omogočili tudi njeno plovnost. Zelo pomembno je, da komisija tu ne gre predaleč. Potrebujemo neodvisne strokovnjake in predvsem transparentnost. Izkušnje z Baltika kažejo, da da sta transparentnost in sodelovanje prebivalcev nujni za to, da bomo reke ohranili in da bomo delali tudi za prihodnje generacije, tako da bodo tudi prihodnje generacije lahko videle, kakšen je uspeh sodelovanja. Zelo smiselno je, da se skupaj uložijo ta sredstva in da tudi razmislimo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Napake je treba korigirati, zato da bomo dobili gospodarsko-ekološko ravnoteženo sodelovanje. Hvala lepa. Teď ima slovo pan poslanec Vlasak na dve minuti. Poslanec Vlasak ima besedo za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, strategije na tem področju so eh, tudi politični instrument in ena možnih oblik sodelovanja, kar naj vodi k eh, boljšemu izkoriščanju vseh pobud, finančnih instrumentov in platform sodelovanja. Makroregionalne strategije naj bodo tudi podlaga za bolj, bolj, bolj, bolje delujočo Evropsko unijo, za oblikovanje poslovnih vezi vezi med različnimi eh, akterji. To naj vodi tudi k racionalizaciji in boljši strukturi in omogoče Evropski uniji soočanje z izzivi, s katerimi se srečujejo. Ti instrumenti pa morajo biti bolje opredeljeni. Menimo eh, in EKR meni, da je pojem makroregionalne strategije oziroma strategiji pojem, ki ga je potrebno obravnavati sistematično, kontekstu ostalih politik. Z drugimi besedami potrebujemo strateški pristop k tej temi, zlasti kar zadeva vse strategije, eh, koncentriranje, kakor tudi značilnosti eh, leteh in to podpiramo, te strategije podpiramo, če bodo zasnovane na osnovnih načelih eh, proračunske zakonodaje neutralnosti, kakor tudi institucionalne neutralnosti in vloga makroekonomskih strategij, strategij v botoče bo povezana z razpravo o bodočnosti strukturnih skladov Evropske unije, navezuje pa se tudi na prihodnost institucionalnih nacionalnih politik in eh, tega ne moremo prejudicirati. Ne moremo prejudicirati razvoja dogodkov z vidika bodoče finančne perspektive oziroma perspektiv. Zato eh, to ne sme vplivati na bodočo strukturo kohezijskih politik ali pa na dodeljevanje sredstev za posameznice. Gospod Deutsch gospod predsedujoči gospod komisar kolegice in kolegi o čem pravzaprav govorimo ko govorimo o podonavju gre za prostor ki zajema štirinajst držav in petnajst milijonov prebivalcev ki jih ta regija tudi medsebojno povezuje Morda je prav, če rečemo, da je strategija Evropske unije za Podonavje pravzaprav strategija ne samo tega dela Evrope, pač pa strategija celotne Evrope za prihodnost. To je strategija, ki se ne ravna po preteklosti, pač pa po prihodnosti. Skuša razviti načine sodelovanja, zato da bomo lahko gradili skupno prihodnost. Pri pripravi strategije EU za Podonovje smo uporabili metodo, s katero želimo približati to strategijo prebivalcem. Opravili smo namreč precej obsežen postopek posvetovanj in rezultat tega je bila strategija, ki jo je lani objavila komisija. Zelo pomembno je povdariti, da je ta strategija za prebivalce zelo pomembna. Prebivalci v Podonovju so zelo trpeli posledice gospodarske krize, zato je zelo pomembno, da je to strategija, ki kaže tudi izhod iz te krize. Ta izhod iz gospodarske krize mora biti v samem ospredju strategije za Podonovje. V Evropskem parlamentu smo pozdravili tudi predsedstvo Mačarske. Mačarska si prizadeva za to, da bi se ta strategija uresničila in prinesla blaginjo za vse državljane. Zelo pomembno je tudi, da se uporabijo tudi sredstva v okviru kohezijske politike. Hvala lepa herr präsident! die kommission ist. gospod hahn hvala lepa gospod predsedujoči. komisija je navdušena in ravno zato smo z veseljem sprejeli nalogo da skupaj z dotičnimi regijami in državami pripravimo strategijo. pripravili smo osnutek končni cilj pa je doseči sodelovanje med regijami in državami članicami, ki naj bi ga intenzivirali, izboljšali življenski standard. Vlada širok konsens glede prioritet strategije mobilnost, izboljšanje okolja in povečanje blaginje. Veseli me, da tudi tukaj v parlamentu vedno znova slišimo, da je potreben nek skupen neko skupno izhodišče za sodelovanje. Nujno je, da se vse udeležene regije vključijo. To velja za države, regije, velja pa to tudi za civilno družbo. In le na ta način bomo lahko zagotovili večjo blaginjo za podonovje. Potrebujemo resnično trajnostni razvoj. Imamo 11 prioritetnih področji, tri se ukvarjajo z izboljšanjem voda. Tukaj je tudi vprašanje obvladovanja tveganja in preventiva pri poplavah. To velja ne samo za Donavo, to velja za vse reke kako to zagotoviti na nek ekološki način. Ne smemo pozabiti, da je Donava najbolj mednarodna reka. Deset držav leži ob Donavi. Le malo je takih držav oziroma takih rek v svetu. Vendar pa države premalo izkoriščajo to dejstvo. Ob Donavi ležijo tako članice EU, kot tudi ne članice, kar pomeni tudi možnost institucionalnega sodelovanja. Sredstva, ki so že na voljo, je treba ustrezno potrošiti. Tu je še veliko možnosti v tekočem programskem obdobju. Gre za to, da se na nek inteligenten način povežejo operativni programi za to, da bi določene projekte ki presegajo mejo posameznih regij, vključili tudi sem. Gre za dvostranske, večstranske stike, ki že obstajajo, to bi lahko predvideli za naslednjo programsko obdobje. Razmisliti bi morali, kateri so tisti projekti, ki so lahko skupaj izvedljivi in katera finančna sredstva bi za to bila potrebna. Evropska investicijska banka je predvidela 30 milijard evrov v obdobju treh let za to območje. Veliko je bilo prispevkov, ki smo jih slišali nocoj. Kot rečeno, komisija bo spremljala to strategijo, jo podpirala. Vse države članice bodo sodelovali tudi v skupini na visoki ravni. Tam se bo poročalo o glavnih dogodkih, veliko bo konferenc, dogodkov in tako dalje. Predvsem pa bo to akcijski načrt z vsemi predvidenimi ukrepi v podporo vsem prioritetam. In ob koncu bi vas kot tiste, ki ste prisotni na kraju samem, rad pozval, da se stvari ki smo si jih zastavili, tudi dejansko uresničijo. Hvala lepa. Danke, komisar. Jetzt kommen die Redner von unseren politischen Gruppen an die. Hvala lepa. Sedaj pa še v imenu političnih skupin Marinesko, EPP. Domnule komisar. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, eh, naša skupina pozdravlja dokument, ki ga je oblikovala komisija in bo podprla njegovo sprejetje pod mađarskim predsedovanjem. Za učinkovito izvajanje strategije potrebujemo tri vidike. Najprej seznam prednostnih nalog in skupnih projektov pod koordinacijo komisije in ustrezno financiranje, zato da bi lahko uresničili svoje cilje. Zakaj potreba po prednostnih nalogah? Ta prednostni seznam potrebujemo za vse sodelujoče države, seznam projektov, ki naj velja skupaj za vse, zato da bi to potem potem pripeljalo do gospodarske rasti v regiji in eh, postalo tudi privlačnejše. Vsi bi morali uresničevati jasno opredeljene projekte na podlagi prednostnih nalog in vsi bi morali eh, izvajati eh, to skupaj oziroma istočasno v predelu Balckega oziroma v regiji Balckega morja smo že upazili, kako pomembno je imeti skupno strategijo. To je potrebno tudi eh, pravzaprav eh, organizirati na podlagi dogovorjenih prioritet. Ne potrebujemo novih zakonodaj, potrebujemo pa zakonodajo, ki bo zasnovana na boljši koordinaciji in učinkovitem komuniciranju. Ta načrt je potrebno uporabiti v okviru že dodeljenih sredstev, v okviru strukturnih skladov in eh, v okviru institucij v državah, ki so to prevzele. Z vidika nove kohezivne politike pa ste predlagali eh, posebno idejo in mogoče je potrebno to eh, izvajati tudi v okviru strategije za podano. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov. Gospod Tabajdi. Hvala lepa. Zelo dobro se mi zdi. Že samo dejstvo, da prihaja tudi gospod Han iz države, ki leži ob Donavi. Tako predsedstvo kot tudi Evropska komisija imata pred seboj zelo pomembno nalogo. Gospod komisar, kolegice in kolegi, tu je veliko nalog. Kako lahko med različnimi prioritetami ustvarimo pravo ravnovesje? Ne bom rekel, da imam dvome. Seveda si želim, da bi ta strategija uspela. Tisto, kar je dobro, je to, da ta strategija sili države k sodelovanju. Tega sodelovanja je včasih kar nekam primankovalo. Če si pogledamo, kakšni so cilji, kakovost vode, plovnost, energetska raba, ekoturizem. Na vides gre za nasprotujoče si teme. Vendar pa je zelo pomembno, da se jih da povezati. Glavna naloga je torej ta, da se ustvari ravnovesje med temi prioritetami. Hvala lepa. Gospa Hismenova v imenu Aldeja. Gospod eh, predsedujoči, spoštovani eh, kolegi, eh, strategija za podonavje bo sprejeta s strani sveta aprila meseca, kar bo signal javnosti, da sedaj ni več ovir na poti k izvajanju te strategije ne eh, članice Evropske unije se soočajo z ovirami, ko gre za koordinacijo prioritet, potem tudi mehanizmov za izvajanje in za nadzor. To velja zlasti za velike čezmejne projekte in komisija bi morala nameniti veliko pozornosti spremljanju in nadzoru nad finančno disciplino, spoštovanju rokov, eh, in dogovorjenih pričakovanih rezultatov. Prav tako je potrebno jasno opredeliti odgovornosti, potem tudi poročanja in ostalega. Komuniciranje in pa eh, predstavitev rezultatov sta še posebej pomembna. Pregl zagotoviti je potrebno preglednost in dobro informiranost, tudi to je zelo pomembno. E, tu so procesi, ki potekajo med koordinatorji. In pred e, to oblikovanjem trsta strategije je potekala velika razprava o prednostnih nalogah v interesu držav članic. Namreč kako informirati državljane o izvajanju strategije, pa je vprašanje, na katerega bo potrebno odgovoriti na evropski ravni. Zato menim, da je potrebno nadaljevati s kampanjami ozaveščanja. Hvala lepa, gospa Hjusmen. Hugh eh, eh, Smenova in sedaj gospod Loh, eh, gospa Lohbihler. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da je priprava strategije odprt proces, kjer ne sodelujejo in nimajo besede samo bogati akteri. To pomeni, da moramo poiskati rešitve tudi za nasprotujoče se interese. Pomembno je, da ustvarimo plovnost te reke, obenem pa zaščitimo reko Donovo. Izkoristiti je treba tehnične možnosti, prilagoditi ladje reki in ne obratno. To je najbolj plovna reka. Vendar pa se zdi, da zaenkrat nismo zagotovili dovolj tehničnih možnosti. Če pogledamo dosedanja priporočila, vidimo, da komisija govori o tem, da naj bi do leta 2015 ladje kategorije 4B lahko plule celo leto vendar pa moramo izkoristiti sedanje tehnične možnosti, obenem pa zaščititi naravo. To se mi zdi, da je zato treba preklicati. Zauzemam se za to, da bi povezali tudi evropsko strategijo za Rome, z strategijo za Podonavje. To mora podpreti tudi parlament. Poslanec Paška za. Hvala lepa, eh, gospod Paška v imenu EFD. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Po letu 2010 je Evropska komisija predstavila eh, svoj akcijski načrt eh, strategije eh, Podonovja. Tu se govori tudi o, iziva, o izivih v okviru koordiniranih akcij, zato da bi prišlo do okrepitve razvoja v tej regiji razumemo, da so trenutne zmogljivosti pravzaprav še zelo zaostajajo za možnostmi. Potrebno je zagotoviti polne železniške povezave od Vladivostoka do eh, Dunaja, do pristanič na Dunaju eh, in eh, v Bratislavi, zato da bi okrepili ulogo te plovne poti v Podonavju, zato da bi spodbudili rast v regiji. Zato menimo, da so že že pripravljeni projekti, katerih namen je oblažiti posledice poplav in tudi izboljšati eh, eh, situacijo na tem področju in eh, tudi lahko pridobivati bolj poceni energijo. In te projekte se financirajo iz različnih verov, potrebujemo pa v ta namen posebne mehanizme. Gospod Van Nistelrooy za eno minuto. Hvala lepa. Eh, pozitivno je, da se osredotočamo na strategijo Podonavja. In eh, tu eh, se je potrebno zavedati, da ne skoriščamo dovolj potencijalov te regije za državljane. In kot nizozemec vem, da smo sprejeli tako strategijo za REN, kar je potem vodilo v pozitivne rezultate za kmetijstvo in za turizem. Kakšna pa naj bo podlaga za izboljšanje teritorijalne oziroma ozemeljske kohezije? To je zapisano že v pogodbi in ta nov člen sedaj lahko privede k izboljšanju odnosov. Tu je tretji cilj te eh, kohezivne politike ki nudi odlično zasnovo. Na ta način lahko državljani sodelujejo in EPP podpira te tri pogoje, to je tudi povedal komisar. Ne potrebujemo novih strategij, novih zakonodajnih eh, okvirov, temveč eh, je potrebno sedaj izkoriščati obstoječe, obstoječa sredstva in sredstva Evropske investicijske banke. Vse to ne sme postati še bolj zapleteno, kar je pomembno je regija, države članice, bolje moramo znati uporabljati obstoječe instrumente, zato da bi naredili to sodelovanje bolj učinkovito in v okviru te akcije s podporo Evropske komisije. To strategijo smo že začeli izvajati za Baltsko eh, regijo in eh, potem eh, tudi še naprej. Eh, in priložnost sem se imel tudi srečati s predstavniki te regije, kako izboljšati te plavne poti. Zato se vsi zauzemamo. Gospod Kirilov. The Danube strategy Strategija za podonovje mora postati nenehen proces usklajevanja med partnerji, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Izboljšati mora doseganje skupnih ciljev ter prinesti učine, ki ga bodo občutili naši državljani. Kot je eden od kolegov dejal, gre za območje, ki ga je zelo prizadela sedanja kriza. Ključnega pomena je, da temeljita strategija na pristopu od spodeno zgor usklajevati se mora tudi z kohezijsko politiko. Izjava vseh deležnikov pa je jamstvo, da bodo vsi spoštovali cilje in to pomeni tudi, da čutijo kot svojo to strategijo. Prav tako naj bi za skupne programe zagotovili lasna sredstva, to pa je tudi predpogoj, Nujno pa je tudi okrepiti koordinacijo sedanjih čezmejnih programov. To je edini način, da strategija postane dober zgled medregijskega sodelovanja. Hvala, gospod Kirilov. Gospa Sehnalova. Dekuji, pane predsedo. Ano. Mislim, da prihaja ravno z področja, ki leži ob enem od vodotokov, ki se steka v Donavo. Spolupre. Da, res je, to je moralsko. Strategija za podonavje mora biti zgled za države, ki imajo skupen interes. Strinjamo se, da mora biti glaven cilj ustvarjanje delovnih mest in trajnostni razvoj ob uporabi že obstoječih politik in instrumentov. Trije neji ne birokraciji, ne novim ustanovam in ne dodatnim sredstvom. Obenem pa imam konkretno vprašanje za Evropsko komisijo. Kako bo Evropska komisija zagotovila, da se bo ta strategija v praksi primirno izvajala, še zlasti v sodelovanju z lokalno ravnjo, z nevladnimi organizacijami. Namreč načelo subsidijarnosti je zelo relevantno, zato je nujno, da sodelujejo vse te ravni in da Evropska komisija njihovo sodelovanje dobro spremlja. Potreben je tudi akcijski načrt komisije, ampak sprašujem, ali bo komisija predstavila tudi bolj enostavno, bolj berljivo različico, ki bo na voljo lokalnim ravnem. Še zadnje vprašanje, kako naj se ta strategija poveže z novim finančnim okvirom za obdobje do 2020? Kadenbachova na drugi. Gospa Kadenbach, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, najprej hvala lepa in dobrodošli. Enajst prioritet je bilo omenjenih. Mislim, da je strategija za podonavje strategija, ki res izvira od spode in gre navzgor. In zelo pomembno je, da tudi prebivalci ob Donavi čutijo to strategijo kot potrebno. Če smo spremljali današnjo razpravo vidimo, kje ležijo največji strahovi. Sodelovanje na področju kulture ne bo predstavljalo kakih večjih problemov. To bo delovalo in Podonav je že dolgo sodeluje na tem področju. Strahovi pa so pri trajnostnem razvoju in ogroženosti Donave. Donavo danes potrebujemo kot plovno pot. Namreč Sem tudi v odboru za okolje. Vedeti moramo, da je Donava zelo pomembna alternativa za zmanjšanje izpustov CO2. -ja. Veliko nevarnost za celotno Donavo in za celotno porečje pa vidimo v povezavi z naravo v okolici. In mislim, da so tukaj zelo velike možnosti. Strategija gleda zelo daleč v prihodnost. Slišali smo pozive k več sredstvom. Seveda bo tukaj tudi parlament imel svojo besedo. Ampak sredstva, ki bodo uložena, morajo resnično služiti temu, da se bodo zagotavljale ekološke storitve. In to velja tudi za pritoke Donave. To je predpogoj, če želimo razvijati Evropo naprej. Strategija za Podonavje ponuja možnost za naložbe v zeleno energijo, ponuja možnost za trajnost, ki naj se zgradi od spode na vzgor. Mislim, da so v tem trenutku prebivalci navdušeni, to je treba izkoristiti in na ta način bomo lahko dejansko dali zgled. Hvala lepa, gospa Katanbah. Gospod Kalfin. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, още Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Od samega začetka naj bi strategija za podonavje prinašala otepljive rezultate. Veliko držav leži ob Donavi, ampak zelo pomembne so prioritete. Skupne turistične poti, skupna turistična ponudba, razvoj prometa, To vse mora biti zelo dobro vidno. Želim poudariti tudi aktivno sodelovanje civilne družbe in to od samega začetka. Strategija bo uspešna, če se bodo državljani, ki živijo v Podonavju, zavedali, katere so tiste konkretne oblike, pri katerih lahko sodelujejo. Zato želim pozvati tako komisijo, kot tudi kolege poslance, da bi ponudili dovolj informacij ter pomagali nevladnim organizacijam in univerzam pri izvajanju konkretnih projektov. Hvala lepa. 15 govornikov imam na seznamu, samo za pet imamo čas. Najprej gospod Mikolašik, ki še ni imel priložnosti spregovoriti nocoj. Dunajska strategija bi mogla. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Strategija bo ostala prazna črka na papirju, če je ne bomo tudi izvajali. No, o tem se pogovarjamo nocoj. Mislim, da je prav, da imamo tak eh, multimodalen transportni program, da je to tudi del strategije. Vem, da bo tudi Bratislava pomembno sodelovala zato da se ne bi preveč osredotočali zgolj na cestni promet, ki vemo, kako zelo onesnažuje. Ne, davni dogodek, kjer je sodeloval tudi komisar gospod Figel, je poudaril, kako pomembno je celotno to področje. Vprašanje okolja, vprašanje različnih vidikov narave, preprečevanje naravnih nesreč. Vse to so stvari, ki jih je treba upoštevati pri pripravi strategije. Mislim, da ta strategija ne bo vplivala na dodeljevanje sredstev. Hvala lepa. Gospod Kutaš. Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu aderările din 2004 și 2006. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leta 2004 in 2007 sta potekali širitvi in zdaj je skrajni čas, da se pogovorimo o taki strategiji. Komisija je pripravila strategijo za Podonavje. Komisiji želim čestitati, da se je osredotočila na 11 ukrepov, ki bi lahko pripeljali do trajnostne rasti ter do večjega števila delovnih mest v tej regiji. Eden od predpogojev za uspešnost strategije pa je, da se odpravijo neenakosti med regijami skozi institucionalno sodelovanje in ob večjem dostopu do regionalnega sklada oziroma sklada za regionalni razvoj. Zelo pomemben pri vsem tem je tudi dejavnik energetike. Energija namreč veliko stane in na trgu energetike ni veliko konkurence. Zato želim podpreti to, da bi se ustvaril tudi avtentičen trg na področju energetike. Dakle. Gospod Obermajer. Komisar. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar. Strategija za Podonavje naj bi omogočila dolgoročno sodelovanje in spodbujala tudi varovanje okolja. Zelo pomembno je, da se uporabijo sodobne tehnologije, da se ohrani biotska raznovrstnost. Tisto pa, kar mi manjka, je varno okolje v povezavi z jedrskimi elektrarnami. Vemo, da ena od najpomembnejših elektrarn vroče leži prav na tem območju. To je elektrarna iz ruskih časov. In kljub temu, da bi lahko nesreča presegla meje, pa se zdi, da se ti glasovi ne slišijo v zadostni meri. Žal zaradi tega prihaja do okoljsko-političnih napetosti med regijami in državami. Strategija za Podonavje bi morda bila dobra podlaga, da se razreši tudi to vprašanje. Hvala lepa, gospod Mesaroš. Pani predsedajuci, eh, amikor gere korombo megfürjetem od Dunajba. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot otrok sem se kopal v Donavi in moram reči, da sem vedno imel madeže na koži od olja, od nafte. Strategija za Podonavje, če se bo uresničila, naj bi izboljšala kakovost vode. In če se bo to zgodilo, potem mislim, da bomo dosegli veliko. Mislim, da je obžalovanja vredno, da ni dodatnih sredstev. Med državami namreč obstajajo velike razlike in Donava povezuje stare in nove države članice. To bi moralo biti spodbuda za nas, da spodbujamo tudi nove države članice. Zelo veliko dobrih impulzov lahko prevzamemo že iz izkušenj, ki jo imamo za baljsko območje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Anzila. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska strategija za Podonavje je nastala na podlagi strategije za Baljsko morje predstavlja dober način koordinacije na mnogih ključnih področjih. Strategija naj bi odgovorila na izzive, s katerimi se soočajo države članice. Socialna nesorazmerja med državami članicami, vse večji obseg prometa, potem biotska raznovrstnost in tako dalje. Zaradi tega se mi zdi, da bo Evropska strategija za Podonavje predstavljala platformo za dialog med državami članicami Evropske unije in nečlanicami. Privedla bo do dolgoročnih koristi tako za lokalno, kot tudi za regionalno raven. Mislim, da potrebujemo strategijo, ki, ko jo bomo uresničili, bo izboljšala kakovost življenja za vse državljane na tem območju. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa je čas za komisarja Hana, da odgovori na vprašanja in pripombe. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Žal, zaradi omejenega časa ne bom mogel odgovoriti na vse, ampak dveh, treh stvari bi se pa rad dotaknil. Ena stvar je plovnost. To je zelo pomembno in tukaj potrebujemo zelo pametno ekološko, pa tudi gospodarsko izvedljivo rešitev. Dejstvo je, da imamo predloge, ki se jih da kombinirati. Ukvarjati se moramo tudi z razvojem ladi, ukvarjati se moramo z manjšo porabo energije, z manjšim vplivom na rečno dno in tako dalje strinjam se z vsemi tistimi, ki menijo, da moramo ladje prilagajati rekam, ne pa rek ladjam. Seveda, ena velikost ladje ni možna povsod, kajti če si pogledamo, tudi drugod, tudi v sredozemlju, ne morejo ladje določene velikosti pluti povsod. Mislim, da se bo razdalja na Donavi še skrajšala sodobno tehnologijo. Kot rečeno, glede na posamezne odseke moramo prilagoditi tudi velikost ladje. Večkrat je bilo omenjeno tudi to, da potrebujemo upravljanje na več ravneh, tako imenovan multilevel governance. V naslednjem programskem obdobju želimo to zagotoviti še bolj intenzivno. Namreč vsi deli prebivalstva, vsi prebivalci se morajo udeležiti pri tej strategiji. Gospa Kadenbach in drugi so dejali, da je med prebivalci ogromno navdušenja, ogromno entuzijazma, ki pa ga je treba sedaj nekako povezati, zato da ustvarimo dodano vrednost. Prebivalci so torej zelo navdušeni, zato moramo sedaj delati skupaj, zato da bomo naredili tisto, kar smo obljubili. In tu lahko samo še enkrat pozovem, da bomo tudi uresničili ukrepe, ki smo jih načrtovali. Tu moram ponovno podariti, da je sredstev dovolj. Gre samo za to, da se sredstva, ki so na voljo, ustrezno porabijo in za to, da ustvarimo dodano vrednost za Donavo in za prebivalce, ki jih je v Podonavju 150 milijonov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je zaključena. Glasovali pa bomo o tem v četrtek ob 12. On... Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava komisije.